Zanima me, ali tolmačenje deluje. Ni težav? Odlično. Torej, seja, ki je bila 23. junija prekinjena, je spet odprta. Po odgovoru z političnimi skupinami sem sklical to izredno sejo v skladu z četrtim odstavkom 146 člena in tudi z drugim odstavkom enakega člena. Zato, da bi se pogovorili o izidu referenduma v Združenem kraljestvu. Prvič, gospe in gospodje, je, da smo na tako kratki rok sklicali izredno plenarno zasedanje. Ta ukrep je seveda tudi odziv na zelo pomemben dogodek, Država članica se je namreč odločila za izstop iz naše skupnosti. Zato še posebej pozdravljam dejstvo, da je z nami celoten kolegi komisije, vključno z Lordom Hillom. Zato komisijo in komisarje lepo pozdravljam v Evropskem parlamentu. Zelo pomembno je, da v parlamentu, v srcu evropske demokracije, danes debatiramo o tej temi, ki se dotika vseh. Gospe in gospodje, nekatere države, nekateri organi podajo določene komentarje, ampak Združeno kraljestvo je sprejelo odločitev, odločitev državljanov Združenega kraljestva, ampak ta odločitev bo vplivala na vse državljane v Evropski uniji. Zato je primerno, da danes poslanci evropskih državljanov danes razpravljajo o tej temi. Na začetku pa želim nekaj povedati. Štiri desetletja in še več je veliko politikov in tudi veliko uslužbencev, iz Združenega kraljestva delalo v institucijah EU. Osebno jih poznam zelo veliko in dolga desetletja smo delali na evropski demokraciji. Zato mislim, da je treba priznati njihovo delo. Vsem kolegicam in kolegom iz Združenega kraljestva, in številnim kolegicam in kolegom iz odborov, iz skupin, iz uprave želim povedati, da globoko obžalujemo odločitev, da nas Združeno kraljestvo zapušča. Ampak vi, kolegice in kolegi, ki ste dolga leta delali z nami, vi ste z nami globoko povezani. Nekaj je jasno, kolegice in kolegi. Vrednote Združenega kraljestva, še posebej kar zadeva zunanjo politiko in obrambo neodvisnosti, te vrednote so zelo pomembne. Pa vendar, voljo ljudi Združenega kraljestva je treba spoštovati in tudi ustrezno ukrepati. Zato bomo danes intenzivno govorili o aktivaciji 50. člena gospe in gospodje. Nekomu v tej dvorani se želim zahvaliti. To je težavna situacija, ampak v teh razmerah je upravil zelo dobro delo in mislim, da je naredil tudi velik korak naprej. Lord Hill je odstopil kot komisar Združnega kraljestva, zato je danes zadnjič z nami gospod Hill. V kampanji ste se borili za obstoj Združenega kraljestva v Evropski uniji, zato se vam v imenu Evropskega parlamenta zahvaljujem za to, zahvaljujem se vam tudi za vaše delo. danke Ihnen, liebe. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, hvala za ta signal. Kaj ti dobro ste pokazali, na kateri strani je večina poslancev. Večina si želi, da bi Združeno kraljestvo ostalo v EU. Hvala lepa torej za ta jasen signal. Sveda pa je nekaj jasno. Odstop Lorda Hila je tudi signal, da se je postopek izstopa že začel. Zdaj je čas za razpravo, gospe in gospodje. Najprej v imenu Sveta Evropske unije besedo dobi gospa Henis Plešard. Povabil sem tudi predsednika Tuska in tudi ministrskega predsednika Ruteja. Sveda pa to ne pomeni, da vas cenimo kaj manj, kajte vi boste danes zastopali svet. Izvolite.